Glasovali bomo jutri, to je v četrtek. Prav tako pa sem iz skupine EKR prejel tudi eh, zahtevo za spremembo eh, sestave odborov. O tem bomo tudi eh,